sedaj pa se lotimo dnevnega reda za danes in jutri konferenca predsednika desetega marca sprejela dokončni osnutek dnevnega reda skladno s členom ena dva tri ste ta dnevni red tudi prejeli Imeli smo obsežna pogajanja in pogovore z vsemi političnimi skupinami, zato smo predlagali in se o tem tudi dogovorili, da spremenimo dnevni red danes, v sredo 23. marca 2011, bomo imeli razpravo o japonski. Govorili bomo tudi o opozorilih v zvezi z jedrskimi elektrarnami. Svet in komisija bosta podala izjavo v zvezi s tem. Ta točka bo nadomestila izjavo sveta in komisije v zvezi z revizijo evropske sosedske politike. O japonski bomo glasovali jutri, sosedsko politiko bomo obravnavali aprila v Strasburu. Druga sprememba, poročilo Balcani o pripravah proračuna za leto 2012. To bomo obravnavali v četrtek kot drugo točko, takoj, ko bomo opravili razpravo o sporozumu o zračnem prometu. Tretja sprememba za sredo ustno vprašanje odbora Envi, naslovljeno na Evropsko komisijo v zvezi z izvajanjem direktive o kakovosti goriva. Govorili bomo tudi o tem, kolikšna je vrednost o Katranu. Potem je pa tu še ena sprememba kolega Čičester o Evropski agenciji za varnost. To bomo obravnavali brez razprave. Točko bomo vrstili neposredno na glasovanje v četrtek. Sedaj pa spremembe v zvezi s četrtkom 24. marcem. Najprej bomo imeli poročilo Simpson o evropski statistiki turizma. To bomo preložili na aprilsko zasedanje, to je prva sprememba. Druga sprememba, poročilo Moreira o nadaljni makrofinančni pomoči za Gruzijo. Tudi to bomo zelo verjetno preložili na aprilsko zasedanje. Glasovanje o predlogih resolucije o sporazum o ribištvu med Evropsko unijo in Mauretanijo. To bomo preložili na eno od naslednjih delnih zasedanj. To so torej predlagane spremembe. O njih smo se pogovorili s političnimi skupinami. Te politične skupine so tudi izrazile soglasje s tem predlogom, kar pomeni, da je dnevni red s tem določen čaka nas zelo pomembna točka na dnevnem redu. Vsi se zavedamo, kako zelo pomembna je ta točka. Gre za poročilo gospoda Broka in gospoda Gualtierja v zvezi s premembo člena 136 pogodbe o delovanju Evropske unije glede mehanizma za stabilnost drž za države članice, kateri